So, was wir schon mal machen können, ist äh, abstimmen. Torej, v mestnem času lahko naredimo naslednje, namreč, da glasujemo o a, eh, predlogu resolucije v zvezi z aditivi za živila razen barvil in sladil. To gre samo za enostavno glasovanje da ali ne in to mislim, da lahko naredimo kar sedaj. Sprašujem torej, kdo je za resolucijo v zvezi s trombinom? Kdo je za? Torej, še enkrat. Glede na to, da glasovalna naprava še ne deluje in glede na to, da jo bomo pri eh, naslednjem glasovanju potrebovali, predlagam, da preskočimo na točko 13 dnevnega reda. Sicer gre za glasovanje o aditivih za živila, goveje ali svinski trombin. Gre samo za glasovanje zda ali ne. slišim, da je tehnik že tukaj. Torej, eh, za test poskušimo, poskusimo glasovati elektronsko. Gre za torej trombin. Kdo je za resolucijo? Okay. Ja, ja.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 Torej, ponovno začenjamo. Glasujemo o trombinu. Glasujte, prosim. Haben alle abgestimmt? Dann ist die Abstimmung beendet. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Očitno deluje. 31 glasov za, 21 proti, nihče se ni vzdržal. S tem je ta resolucija sprejeta. So, dann äh, kommen wir zurück zu Tagesordnungspunkt 10. Potem pa nadaljujemo z deseto točko dnevnega reda, ponarejena zdravila. Gre za zelo obsežen glasovalni seznam, ki ga imate pred sabo. Začenjamo s kompromisnim predlogom spremembe številka 6. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 7. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis številka 8. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis številka 9. Kdo je za? Proti? proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 10, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 11, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis številka 12, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 13, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Številka 15, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 1, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 2, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 3, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto kompromis 5, to je za, proti, zdržani, sprejeta. Potem pa lahko malo polistamo. Na peti strani je naslednji predlog spremembe 157 poročevalke. Kdo je za 157? Kdo je proti? Zdržani. Sprijeto. 17 je bil umaknen, potem pride ITRE 21 za. Proti. Zdržani. Sprijeto. kar zadeva angliški prevod, sprašujem kabino, kaj se dogaja. Se je spustila megla na kanal, prevoda ni. So, wir waren bei ITRA e 21, darüber müssen wir nochmal abstimmen. Torej, bili smo pri ITRE 21, o tem moramo glasovati, kdo je za, proti, stržani, sprijeto. 159. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. ITRE 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Eh, dobro, potem pa preverimo.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 Torej, 21 po delih, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 160 je brezpredmeten. 161 tudi. 20 po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Naslednja stran, 162, 163 in itre 25, ti so identični, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 166, kdo je za? Proti. Stržani. Sprijeto. 21 za. Proti. Stržani. Preverili bomo. Abstimmung beendet. Glasovanje končano. 32 glasov za, 22 proti sprejeto. ITRA 27 in 169 sta identična, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeta. Zavrnjeno, se pravi čujem. Po delih 170, prvi del, kdo je za? Proti? vzdržani, sprijeto, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Naslednji je brezpredmeten. 176. prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 175 za, proti, vzdržani, preverili bomo. Preverjamo 175. Äh, beendet glasovanje končano. 24 glasov za, 26 proti, 4 vzdržani, zavrnjeno. Zdaj smo pri 174, kdo je za? Proti? Enega smo preskočili, pravi predsednik, se opravičujem. ITRE 28, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Potem prehajamo na 177 in 178, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto triinosemdeset, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 29, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 23, po delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za? Proti, vzdržani. Preverjamo. Abstimmung beendet. Glasovanje končano. 32 glasov za, 22 proti, 1 zdržan, sprejeto. 184 za, proti, zdržani, sprejeto. 185 in 186 ste identične, kdo je za, proti, stržani, sprijeto. 187 in 30, torej 187 in, in 30, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. ITRE 31, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 188 za, proti, vzdržani, sprejeto. 189 in ITRE 32, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. potem pa 190 in itre 32 drugi del. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. 25. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Tudi glasuje? Dobro, prav ali narobe? 191, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeta. 192, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeta. 193 po delih. Prvi del, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 194 je brezpredmeten, tako da prehajamo na 27. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del, za, proti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 200. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprejeto. Zdaj pa na 12. strani. 214. Vitorija Prodija, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Itre 37, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 215 za, proti, vzdržani, sprejeto. 216, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 218, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Beendet. Glasovanje končano. Ja, vse sem videl, zavrnjeno. 27 glasov za, 28 proti, ampak tesno. 219, kdo je za? Proti, stržani, sprejeto. De 29, kdo je za? Proti, stržani, sprejeto. 222, kdo je za? Proti, stržani, zavrnjeno. Imko 11, kdo je za? Proti, stržani. Še enkrat, torej imko 11, kdo je za? Hvala, proti, stržani, sprejeto. identična 223 in 224. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. 225. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. 226 in 227 sta brezpredmetna. 228, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 229, kdo je za? Proti, vzdržani, preverjamo. Glasovanje je končano. 29 glasov za, 27 proti sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. Potem pa 231, kdo je za? Proti? Štržani? Sprejeto. ITRE 38, kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 232 in 233 sta identična. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 237 in 238 sta identična, kdo je za. proti, stržani, zavrnjeno. 239, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. 240, i 340 in imko 12 so identični, kdo je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 241 in 242 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 243 za, proti, vzdržani, sprejeto. 249. Pročevalke, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 246 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Na naslednji strani nadaljujemo. 248 za? proti, stržani sprejeto. 250 za, proti, stržani zavrnjeno. 252 za, proti, stržani sprejeto. 255 je naslednji, kdo je za proti, vzdržani, zavrnjeno. 254 za, proti, vzdržani, sprijeto. 256 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 257 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. proti, stržani, zavrnjeno. 258, 259 in kot 13 so identični, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. 260 in 61 sta identična, kdo je za, proti, stržani.

265 in 266 sta identična, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 267 in 268. Ja, preverjamo, prav preverjamo 265 in 266. EPP ima dva glasova preveč dve kartici morate odstraniti še ena. Zdaj v redu. Konec glasovanja. Torej 30 za, 25 proti. Sprejeto. Dobro, gremo naprej. 267 in 268 sta enaka, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 31 za, proti, vzdržani sprejeto. ITRE 43 za, proti, vzdržani sprejeto. potem naprej proti koncu strani 275. Lize, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Dvesto devetinsedemdeset prvi del in pa dvesto osemdeset prvi del sta enaka in tudi inko sedemnajst prvi del. Torej, glasujemo. Kdo je za ta prvi del? Hvala, proti. Vzdržani sprejeto. Sedaj je 279. drugi del, 280. drugi del, 278. drugi del in imko 17. drugi del. Kdo je za? Hvala. Proti? Zdržani. Sprejeto. In sedaj 279. tretji del in 280. tretji del. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. In ko 17. tretji del. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 278. tretji del, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 19. 88 avtorja Tremopolos Rivazi. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Potem ITRE 45 in MIKO 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. ITRE 46, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Preverjamo. Prav preverjamo ITRE 46. Konec glasovanja. Tako je zavrnjeno. 292. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Inko 19. Za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 293 in 294. Kdo je za? proti? Vzdržani. Rekel bi sprejeto, ampak preverimo vendarle. Konec glasovanja. En glas EPP preveč. Zdaj je v redu. Zavrnjeno. 25 za, 31 proti. 295 za. 2. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 296 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 298 za. Proti vzdržani, sprejeto. 299 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 300 za, proti, vzdržani, sprejeto. 301 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. ITRE 48 za. Proti, vzdržani, zavrneno. 302 za. Proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 49 in 303 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 305 za. Proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. 306 in 307 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 308 in 309 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 34 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 310 za, proti, zdržani, sprejeto. 35 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 312 za, proti, zdržani, sprejeto. 313 in i3 53 sta enaka, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. 314 za? Proti? Zdržani, zavrno, 315 je bilo, to se prečujemo. 36, prvi del, kdo je za? Proti? vzdržani zavrnjeno. 316 in ITRE 54. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 317, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 317, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Čisto spodaj, 323, prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 324 za, proti, vzdržani, sprejeto. 323, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 326, 327 in ITR 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 328 za. proti, vzdržani sprejeto. 37 za, proti, vzdržani sprejeto. 58 za, proti, vzdržani sprejeto. na strani 23, čisto na dnu i 60. Za. Proti. Torej smo na strani 23, zadnja mandma na glasovalnem seznamu, ITRE 60. Sekretariat mi pravi, da je vse ostalo brezpredmetno, lahko sicer preverimo, ampak In sicer zato, ker je bil IMCO 19 sprejet. Torej, stran 23, amandma ITR 60. Kdo je za? Proti? Stržani sprejeto. 338 za. Proti? Zdržani? Sprejeto. 342 za. Proti? Ja, ni, ni več popolnoma jasno. Glasujte, prosim. 342, kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo, prosim. Preverimo 342. In ITRE 61, ki je enak. Preverjamo. Konec glasovanja. Ja, sprejeto. 31 za, 23 proti. Kompromis 14. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Tristo sedeminštirideset. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Tristo oseminštirideset. Za. Proti, vzdržani, sprejeto. Tristo 50 za, proti, vzdržani sprejeto. ITRE 66 za, proti, vzdržani sprejeto. IMKO 22 za, proti, vzdržani sprejeto. 352 in ITRE 67 za proti? Zdržani sprejeto. 353 za. Proti? Zdržani zavrnjeno. 355 in itre, oziroma 354 in itre 68 za. Proti? Zdržani zavrnjeno. 355 za, proti, vzdržani, sprejeto. 356 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 357 in ITRE 70 za proti, vzdržani zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani sprejeto. 358 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 359 in ITRE e 71 za, proti, združani sprejeto. IMKO 23 po delih, prvi del za, proti, združani sprejeto. Drugi del za, proti, združani zavrneno. ITRE 72 za, proti, združani sprejeto vzdržani sprejeto. 361 za, proti, vzdržani sprejeto. 44 je bil umaknen, 45 za, proti, vzdržani sprejeto. Imko 24 za, proti vzdržani, sprejeto. 360 za, proti, vzdržani, sprejeto. 365 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 364 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tristo šestinšestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Tristo sedeminšestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Tristo oseminšestdeset za proti, vzdržani, sprejeto, 369 za, proti, vzdržani, sprejeto. I 374 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 26 za proti, vzdržani zavrnjeno. Imko 27 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Imko 28 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 371 za, proti, vzdržani zavrnjeno. In ko 75 za. ITRE 75 se popravlja predsednik za. Proti. Zdržani sprejeto. Prav, preverimo. ITRE 75. Konec glasovanja. Ja, dokaj jasno. 37 za 17 proti, torej sprejeto. Zdaj prehajamo na 51 strani itra 1, kdo je za. Proti. Zdržani sprejeto. 52 za. Proti. Zdržani Zavrnjeno. 53 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. 54 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. In kot dve. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto sprejeto. Amadma 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za. Proti? Vzdržani. Sprejeta. 61 za in, 7, in ITRE 7 poleg tega. Proti? Vzdržani. Sprejeta. Torej. ITRE 8 za. Proti? Vzdržani. Sprejeta. IMKO 5 za. Proti? Vzdržani. Sprejeta. zdaj prehajamo na stran 32. Amandma 83, avtorica Parvanova za. Proti. Držani, zavrnjeno. Amandma 85 za. Proti. Na strani 32 smo najprej glasovali o amadmaju 83. Amadmaja 69 jaz nimam tukaj na svojem seznamu. Kolega Zebr. To je zajeto v kompromisnem predlogu 4. Tako da gremo naprej in sicer, kje smo ostali, 85 za. Hvala proti. Vzdržani sprejeto. Potem pa 86 in 87 za. Proti. Vzdržani sprejeto zavrnjeno. 88 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Naslednja stran, 84, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 9 je bil maknen, imko 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 90 za. Proti, zdržani, zavarjeno. 92 in ITRE 13 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 93 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Amandmaja 100 in pa itre 15, prvi del, kdo je za? Hvala, proti. Vzdržani. Preverimo, prosim. Torej, prvi del, amandma 100 in itre 15, prvi del, preverjamo. Prvi del. Amandma. So, alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? 30 za, 21 proti sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrneno. ITRE 16 za, proti, vzdržani zavrneno. Potem amandma 101 za. Proti. Zdržanje. Preverimo. Pri EPP1 preveč glasuje. Dobro, zdaj je v redu. torej 31 za 19 proti. Amandma 11 za proti, vzdržani zavrnjeno. 102 za proti, vzdržani zavrnjeno. 103 in itre 17 za proti, vzdržani sprejeto. 104 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 105 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 106 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 108 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 109 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Ta imamo dva enaka amandmaja, 110 in 122, po delih prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Preverjamo drugi del. Glasujemo drugi del. Konec glasovanja. 26 za, 28 proti, torej zavrnjeno. Dobro, da smo preverili. Amadma 14 za. Proti vzdržani sprejeto. 111 za proti, vzdržani sprejeto. 112 za proti, vzdržani sprejeto. 113 za proti, vzdržani sprejeto. ITRE 19 za proti, vzdržani zavareno. 114 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem pa prehajamo že k končnem glasovanju o poročilu Marise Matijas. Torej glasujemo. EPP ima en glas preveč. Zdaj v redu. Konec glasovanja. Torej, 51 za, noben proti, 3 vzdržani. Iskrene čestitke poročevalki za to zelo pomembno poročilo. Zdaj prehajamo še k drugemu končnemu glasovanju in sicer o zakonodajni resoluciji. Glasujte, prosim. torej glasujemo o zakonodajni resoluciji. Ste vsi oddali svoj glas? Dobro, konec glasovanja. 46 za, nič proti, dva vzdržana. Prav tako soglasno sprejeto. Čestitke Marisi Matija za to poročilo. Wir machen weiter in der Tagesordnung.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

Začeli bomo z uredbo. To ima nekaj opraviti z imenom, z naslovom poročila, torej ne glede na dnevni red, bomo najprej glasovali o uredbi o regulation. Gut. Dann haben Sie die Dobro, potem imate glasovalni seznam pred sabo. Začeli bomo z predlogom spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto. 34 za. No, sedaj vsi ne sodelujejo, zato še enkrat. Torej, sedaj glasujemo o uredbi, regulation. Glasujemo o predlogu SVMB 34 za. Proti. Mislim, da moramo to preveriti. Glasujemo. Wir haben viele ihre Karte nicht dabei. Also wir haben Veliko jih eh, nima kartice seboj, imamo 55 članov. Torej, konec glasovanja sedaj. Zavrnjeno. 22 za, 26 proti. 7. Dafür? Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejeto. 22 proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 10 za, proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 11 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, zdržani, sprejeto. Spodaj imko 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Itre 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Dobro, bomo preverili predlog spremembe ITRE 13. Ja, das war ganz klar abgelehnt. Ich habe mich getäuscht. Jasno zavrnjeno, torej sem se zmotil. Uh, se pravi, čujem. Torej zavrnjeno. 48 za. 48 proti, zdržani. Hvala lepa. Želela bi opozoriti na to, da je ustni amandma in sicer bi spremenili besedo v identifik besedo disability v identification. Ja, dobro, to je bil del uh, amandmaja in uh, to je bilo sprejeto. Sedeminštirideset, tri vazi za, proti, zdržani, sprejeto. in ko pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj imamo tukaj ločeno glasovanje, to je nekoliko čudno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 potem pravi sekretarjat, da moramo sedaj glasovati tudi o drugem delu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 5. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Naslednja stran. 61. del Megines za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 57 in 58 sta identična za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 7 za. Proti. Vzdržani sprejet. 59 za, proti, zdržani, zavrnjen. 62 del za, proti, zdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Itre 16 za, proti, zdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjen, 8 za, proti, vzdržani, sprejet, 62 in 17 identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 11, prvi del. In pa predlog spremembe 9, prvi del. Za proti, vzdržani, sprejeto. Imko 11 drugi del, 9 drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 63. Imko 12 i 3, 18 identični za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. IPP je nekdo je preveč, zdaj je v redu. Ja. Zavrnjeno 25 za 28 proti. Spoda 64 za. Proti zdržani, sprejeto. Deset za, proti, zdržani, sprejeto. 65 in ITRE 19, identična sta, za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem konsolidirani amandma oziroma predlog 2B za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To želite, da preverimo konsolidirani predlog spremljiv 2b. Konec glasovanja. 20 za, 33 proti, zavrnjeno. Potem nadaljujemo z 66 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 67 za, proti, zdržani, sprejeto. 68 za, proti, zdržani, zavrnjeno, itre 20 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdržani. Zavrnjen. 69 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 11 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 70 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 71 za. Proti. Torej, 70 bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Trideset za, triindvajset proti sprejet, no kako pa nam je to uspelo? Ehm, no, eh, zaradi sonca nam nekoliko sveti v oči in zato nismo videli vseh glasov. 71 za. proti vzdržani zavrnjeno. 12 in 73 eh, in itre 1 in 20, vsi so identični za. Proti vzdržani sprejeto. Torej želite, da preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej, eh, tesno zavrnjeno. Dobro je, da smo preverili. 72 za, proti, zdržani, sprejeto. Idre 21, del B za, proti zdržani zavrnjeno. 12, del B in 72 B za, proti zdržani sprejeto. naslednji postane brezpredmeten in potem predlog spremembe 74 in 75 za, proti, zdržani, sprejet, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto.

Predlog se nujem besedem in sedemdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Osem in sedemdeset in itre dvaindvajset identična za, proti, vzdržani, sprejeto. In kot trinajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis štiri za proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 82, Lize Ulmer za, proti, vzdržani, zavrnjen. Imko 15 in 85 za. proti, vzdržani, sprejeto. Potem eh, kompromis 2a za, proti, vzdržani, sprejet. 16-17 identična za, proti, vzdržani, sprejeto sprejet. Tudi ITRE 1 je spada v to skupino. Sedaj pa 20 in ITRE 2 za, proti, vzdržani. To je potrebno preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 2 za. Proti. Držani. Sprejet. 19 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 22 za proti zdržani sprejet. 23 za, proti zdržani zavrnen. Willkommen zu Sedaj pa štiri za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. 33 in i3 6 identična za proti vzdržani sprejeto. In pa še predložkom b6 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje o poročilu. Glasujemo. Glasujemo. nekdo je preveč iz Srpske ljudske stranke. Še vedno, dobro, sedaj je v redu. 52 eh, za, nobenega glasu proti ali vzdržanega glasu, čestitke poročevalki. Sedaj pa glasujemo o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. Enak rezultat, 52 za, nihče proti, nihče ni zdržan. Čestitamo Lindy McEwen. Eh, Hvala za delo, ki ga opravila. Sedaj pa glasujemo o direktivi o farmakovigilanciji. Pilar Ayuso. Para no interrumpir luego, quería decir. Preden uh, začnemo, zato da ne bom uh, se kasneje oglašala, bom, uh, bi želela omakniti predloga spremembe 80 in 4. Dobro, to lahko naredimo. Predlog spremembe 1. Za, proti, vzdržani, sprejet. 72 i 30 identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 in 76 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem 79 eh, za, proti, vzdržani, zavrneno. 84 je bil umaknjen. Glasujemo o ITRE 11 za, proti, vzdržani, zavrneno. 81, 82 in 83 identični za proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, eh, i3 12 in 80 vsi identični za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 89, 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. I3 13 za, torej 89 in 90 bomo preverili. Konec glasovanja. Ja. ITRE 13 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 91, 92 in 93 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 85. prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Identično 94. prvi del in pa ITR 14. prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94. drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. zavrnjeno. 54. tretji del, 95. tretji del, ITRE, 14. tretji del, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 95. četrti del, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 8. za, proti, zdržani, zavrnjeno sprejeto. Želite, da preverimo? Predlog spremembe 8. Glasujemo. EPP 1 preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Moram povedati, da elektronsko glasovanje ne sovpada vidno s tem, kar jaz vidim. Štirje kolegi nimajo kartice. Zato števila danih glasov varirajo. Dobro, nadaljujemo. 97 in ITRE 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 96 prvi del za, proti, držani, zavrnjeno. 98, 96 drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 15 drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Identična 96 tretji del 99 in pa ITRE 15 tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti zažani. Zavrnjeno. 100 za. Proti zdržani. Sprejeto. Torej, preverili bomo elektronsko predlog spremembe 100. Konec glasovanja. 56 vas je prisotnih, 51 vas ima kartice, 5 jih nima kartice, ampak če preverimo, potem je predlog spremembe bil zavrnjen. ITRE 14, drugi del, 95, drugi del. Smo torej na naslednji strani. 101, 102 sta identična za proti, zdržani, zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Konsolidirani predlog spremembe 2a za, proti, vzdržani, sprejet. To nam prihrani veliko časa. To 18, rodbirant je naslednji. Za? Proti? Vzdržani. Sprejet. Imko 9 in 119. Za? Proti? Proti? vzdržani, sprejeto. 120, 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITR 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. preverimo elektronsko. Konec glasovanja. 32 za, 21 proti sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Naslednja stran, predlog spremembe 134 maštalka. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Imko 11. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Imko 12. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 135. Imko 12, prvi del, ček. Imko 12, prvi del, želite, da preverimo, kdo to želi? Dobro, torej preverjamo. Imko 12, prvi del, glasujemo. Konec zasavanja. zavrnjen. 25 za, 28 proti. Lahko torej spet povem, da to, kar vidim, ni znesopada z rezultatom elektronskega glasovanja. 135 za. 35 proti. Zdržani. Sprejeto in kot dvanajst drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo elektronsko in kot dvanajst drugi del. Konec glasovanja. Tja, spet podobno. Zavrnjen. Sto šestintrideset in itre dvajset za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sto sedemintrideset za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 138 in 139 za, proti, vzdržani, zavrnjen. ITRE 21 je tudi spadal v to skupino. 142 rivazi za, proti, vzdržani, zavrnjen. 100 43 in 43 vazi za, proti, vzdržani, zavrnen. 144 za, proti, vzdržani. Preverimo. 144. Glasujemo. Und beendet 21, Glasovanje je končano, 21 glasov za, 30 proti zavrnjeno. In ko 14, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis 1A, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Naslednja stran, ITRE 25, kdo je za? proti, stržani, zavrnjeno. Potem prihajamo do konsolidiranega predloga 2b. Kdo je za 2b? Proti, stržani, sprejeto. S tem si marsikaj prihranimo. Nadaljujemo z IMKO 16. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Ta je identičen. Aha, to se nadaljuje na naslednjo stran. Torej, imko 16, 28, 162, 163, 164, 165 smo že opravili. Identična sta imko 17 in 166 DZ. Proti. Zdržani. Sprijet. 167 kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo preverjamo 168. Konec glasovanja. Šestindvajset proti petindvajset sprijeto. Danes kar dobro vidim in zadevam. 168, to je za. Proti. Zdržani. Rekel bom sprejeto, ampak vseeno bomo preverili. 168. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ja, pet ljudi nima glasovalne kartice, v tem je rešitev uganke. 13, kdo je za? Proti? Zdržani?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 proti, stržani, sprejeto. Kompromis številka tri, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Na strani 14 itre 29, tretji del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 189, kdo je za, proti, zdržani, sprejeta. Sto devetdeset je brezpredmeten in potem nadaljujemo na naslednji strani. 195, 196, itere 30. Ti so identični, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 197, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj mi ne zaupate več, očitno. Dobro, 197, preverjamo. Konec glasovanja. Sprijeta. 27 glasov za, 24 proti. Dvesto. Lepaž. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. 201 lepaž, kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. 202, kdo je za? Proti? Stržani? Preverjamo. Konec glasovanja. 24 za, 27 proti, zavrnjeno. 203, kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da so razmerja enaka. Preverimo. Konec glasovanja. 30 glasov za sprejeto kompromis, 6 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. na 17. strani in ko 25 in 219 sta identična, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. 220 prvi del in 223 prvi del, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. Dobro. Preverjamo. 220 prvi del in 223 prvi del. En glas strani Evropske ljudske stranke preveč. Zdaj je popravljeno. 24 glasov za, 27 proti zavrnjeno. 221 prvi del Itre 33, prvi del. To je za, proti, stržani, zavrnjeno. 221, drugi del, itre 33, drugi del. To je za, proti, stržani, zavrnjeno. 224, prvi del in itre 33, tretji del. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. 221. Tretji del. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. 223. Drugi del in 220. Drugi del. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. Želite, da preverimo, torej se vračamo na 220, drugi del in 223, drugi del. Preverjamo. Konec glasovanja. 30 glasov za, 23 proti sprijetu. 225 in imko 26.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 221 četrti del, I3 33 četrti del, 224 tretji del. To je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 222, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 27, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 221. peti del, I3 33. peti del in 228. prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 poročevalke, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 227 prvi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 221 sedmi del in 228 drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 33 šesti del, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 27, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 226, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo, 226. Konec glasovanja. 28 za, 22 proti sprejeto. 227 drugi del, kdo je za? Proti? Stržani, zavrnjeno. 221 osmi del, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. 221 deveti del, 229 in 33 sedmi del, kdo je za? proti, zdržani, zavrnjeno. Dvesto trideset, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Imko osemindvajset, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Imko devetindvajset, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 231, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. 232, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Identični so 239 prvi del, 241 prvi del. Kdo je za? proti, zdržani, zavrnjeno. Sem je sodil tudi ITRE 34. Naslednja stran. 240 prvi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeni. Identičnih je kar nekaj, Buzo, Rivazi, Delvu in Itre, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Identična imko in žuva, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. Preverjamo imko žuva, torej imko 29, drugi del in 233. Glasujemo. Imka 29, drugi del in Žuva 233. Konec glasovanja. Je jasno? Dobro. Ste prepričali, sem vas prepričal. potem pa 234, 235 in 17 so identični, kdo je za, proti, stržani, sprijeto. 240, tretji del, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. Identično je 241, tretji del in itre 34, tretji del, kdo je za proti, stržani, zavrnjeno. In kot 30 in 237, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 240 četrti del, 241 četrti del, i 34 četrti del in 239 tretji del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 34, peti del, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. 236, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. 238 za. Da, identična. Torej smo pri naslednjem. 239 četrti del. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. Itre 35. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. 242 prvi del za, proti, stržani, zavrnjeno. 242 drugi del B, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. 242 tretji del, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. 242. četrti del, kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. Peti del, kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. 242. del, kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. 245 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 247 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 246 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 31 in 243, kdo je za? proti, stržani, zavrnjeno. 248 za, proti, stržani, zavrnjeno. Imko 32 za, proti, zdržani, preverjamo. Imko 32 za. konec glasovanja. To je pa zelo tesno. 26 glasov za, 26 proti, zavrnjeno. 18, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. Imko 33, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno.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 Preverjamo 250. Und Abstimmung beendet. Konec glasovanja. 26 glasov za, 24 proti, 2 vzdržana. Sprejeto. 19. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 249. drugi del, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. 249. tretji del, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. 20. kdo je za, proti, stržani, sprejeto. 251. za, proti, se je EPP odločila proti ali ne, samo pol vas vidim, torej preverjamo. 251, preverjamo. Und beendet. Ja. Konec glasovanja. Ja. 26 proti 26, zavrnjeno. 51. 21 se popravlja predsednik. Kdo je za? Proti? Stržani? sprejeto. 22 za, proti. Preverjamo. Preverjamo 22. Beendet. Abgelehnt. 26. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 za, 27 proti 23. Kdo je za? proti, zdržani, sprejeto. 252, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. ITRE 37, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. IMKO 34, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani. Zavrnjeno. 253. prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 254. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto. 24. prvi del. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. Imko 35 in 253 drugi del sta identična, kdo je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 255, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprijeto, 256. Kdo je za? Proti? Preverjamo. 256. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. 27 za, 26 proti, sprejeto. Dvesto sedeminpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis devet za, proti vzdržani sprejeto. 258 itre 38 sta enaka za proti. Preverimo, prosim. Dvesto osemintrideset in pa itre osemintrideset prvi del. Glasujemo. Torej, še enkrat ponavljamo glasovanje. Prosimo, dajte svoj glas. Konec glasovanja. 25 za, 28 proti, zavrnjeno. 259 za. proti, vzdržani, preverimo, prosim. Konec glasovanja. 27 za, 26 proti sprejeto. 260 za. proti, zdržani. Preverimo, prosim. Konec glasovanja. Ja, 26 za, 26 proti. Zavrnjeno. ITRE 38, drugi del, kdo je za? proti. Preverimo, prosim. Konec glasovanja. 25 za, 26 proti. Tudi zavrneno. 261 za. Proti. Preverimo. Konec glasovanja. 25 za, 27 proti. Zavrnjeno. 262 in i3, 38, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, za, proti, vzdržani, sprejeto. 263, avtor Schnellhardt, za, proti, vzdržani, žal zavrneno. Ehm, usklajen je mandma 4b, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 264 za, proti, vzdržani, sprejeto. 264 preverjamo, ja? 264. so bendec. Konec glasovanja. 32 za, 18 proti, 1 vzdržan, sprejeto. Dvesto petinšestdeset za. A ne, dvesto petinšestdeset je brezpredmeten, pravi predsednik. Kompromisni predlog deset za. Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem imamo enake amandmaje IMKO 36, amandma 267, amandma 268 za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto. Enaka amantmaja 269 in pa ITRE 39 za proti, stržani je zavrnjeno. 266 Janoš Ader za. 266. Konec glasovanja. 26 za, 27 proti. Zavrnjeno. Imko 37 za. Proti. Preverimo imko 37. Konec glasovanja. 29 za, 24 proti. Sprejeto. 270 za. Proti. Vzdržani Preverimo, prosim. Konec glasovanja. 31 za, 22 proti sprejeto. Zdaj pa uvodne izjave. Amendma 30 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amendma 27 za. proti vzdržani. Preverimo. Konec glasovanja. 29 za, 24 proti sprejeto. ITRE ERA za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 29. Za? 29. Za. Proti? Vzdržani? Preverimo, prosim. Konec glasovanja. 27 za, 24 proti sprejeta. Amandma 28 je brezpredmeten, tako da zdaj prehajamo na kompromis 4a. Kdo je za? Hvala, proti. Vzdržani, sprejeto. Amandma 32 za. proti. Preverimo, prosim. 32. Preverjamo. Konec glasovanja. 21 za, 32 proti, zavrnjeno. 34 za, proti, zdržani sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 2. Preverimo. A ne, 35 preverjamo, dobro. Konec glasovanja. No, 27 za, 27 proti. Zavrnjeno. ITRE 2. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis 2C. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Naslednja stran, kompromis 1b za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa prehajamo na amandma številka 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je amadma Imko 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Amadma 53. Za. Proti? Vzdržani zavrnjeno. Amadma 3. Za. Proti? Vzdržani sprejeto. 54. Za. Proti? Vzdržani sprejeto. 55 in 56 sta enaka, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. ITRE 6 je tudi sodil zraven. 57 za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 58. prvi del za, proti, zdržani zavrnjeno. Amadma 58. prvi del ponovno pravi predsednik, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. 60. za, proti, zdržani sprejeto. Imko 5. za, proti, zdržani sprejeto zavarjeno. Amandma 59. Podelih. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavarjeno. Drugi del za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. Naslednji amandma 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58. del za proti stržani sprejeto. 62 in I3 7 sta enaka, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, Zdržani, preverimo, prosim. Preverjamo 65. Konec glasovanja. Amandma 28, oziroma oprostite, 28 glasov za, 26 proti sprejeto. Amandma 66 in imko 6 sta enaka. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 67 za. Proti. Preverimo, prosim. Preverjamo amandma 67. Konec glasovanja. 29 za, 23 proti, sprejeto. Amandma 6 za proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj smo pri amandmaju 71 in itre 9, kdo je za? Proti. Preverimo, prosim. Konec glasovanja. 26 za 28 proti, zavrnjeno. Naslednji je amandma IMKO 7 za. Proti. Preverimo, prosim. Konec glasovanja. 26 za, 26 proti. Zavrnjeno. Naslednji je amandma številka 7. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Tako. Fantastični ste bili. Odlično. Dobro smo zdržali. Tako da zdaj prehajamo na končno glasovanje. In sicer elektronsko glasujemo o poročilu kot celoti. Konec glasovanja. 49 za, nič proti, pet vzdržanih. In še glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije. Za. Konec glasovanja, 49 za, nič proti, pet vzdržanih. Iskrene čestitke poročevalki Lindy McEwen. Čestitke za upravljeno delo na področju varnosti zdravil. Tako, opravili smo dobro delo, danes popovdne pa nadaljujemo ob 15. uri. A ja, nismo še zaključili. Čaka nas še poročilo z obiska delegacije na zasedanju Evropske agencije za kemikalije v Helsinkih. To je pomembna agencija za področje našega dela. Satuhas je naša kontaktna oseba za Evropsko agencijo za kemikalije. möchte Satu Hasi bitten. Uh, torej, prosil bi Satu Hasi, če nam lahko poroča o obisku v Helsinkih na kratko, samo tiste ključne točke. Hvala lepa. Ja, to je bilo kar presenečenje, moram reči. Eh, hvala lepa za besedo, ampak eh, nisem niti bila obveščena o tem naprej, da naj poročam o tem obisku, tako da nisem ne vem kako pripravljena. lahko izpostavim par zadev. Sveda je agencija za kemikalije izvaja zakonodajo, ki je občutno preoblikovala dosedanja situacijo. To so zelo uh, naporne zadeve, veliko težkega dela je treba v to vložiti, ogromno je proračunskih in organizacijskih in pa tudi informacijskih vprašanj, ki jih je treba rešiti. Um, v razpravi po poročanju v tem odboru smo izpostavili problem, ki smo ga že večkrat izpostavili tukaj v tem odboru in sicer gre za seznam kandidatov, zelo za, oprostite, za kandidaturni seznam snovi, ki naj bi. jih odobrili. Problem tukaj je v tem, da imamo več sto snovi, približno 500 snovi, ki niso eh, tako imenovane intermedijarne snovi v petrokemični industriji, za katere že vemo, da izpolnjujejo kriterije za zaskrbljujoče snovi, to so CMR, PBT ali PBB. Te snovi v tem trenutku je število snovi na tem kandidaturnem seznamu le približno 30. Torej napredek je bil zelo, zelo kratek. Pomembno za običajne državljane pa je to, da se zaradi tega problema ne zagotavlja pravica vedeti, ki jo ima potrošnik. V preteklosti smo imeli takšno takšen koncept pravice vedeti, kar zadeva škodljive snovi, v praksi pa je to omejeno zgolj na tiste snovi, ki so na tem tako imenovanem kandidaturnem seznamu. No, po tem, ko je nova komisija začela z delom, sta komisarja za industrijo in okolje, Tajani in Potočnik, sklenila dogovor o tem, da je potrebno doseči napredek pri tem vprašanju in pri številnih drugih vprašanjih. To pa pomeni, da v okviru časovnice, ki sta jo dogovorila, bo rešenih le četrtina že znanih primerov, ki bi morali biti na kandidatnem seznamu. Razlog za takšno razmišljanje, kar je naša delegacija ugotovila, je naslednje. Komisija želi združiti dve fazi. Najprej vrstitev snovi na kandidaturni seznam in potem naslednji korak, ki pa je odločba o snoveh, ki naj potem gredo v postopek izdaje dovoljenja. Torej, komisija želi biti praktično gotova, da bo vsaka snov praktično na kandidaturnem seznamu na koncu prišla tudi do dovoljenja. To je morda razumljivo z vidika služb komisije, ampak problem v tem je, da je pomemben element te zakonodaje ravno pravica potrošnikov do obveščenosti in tega v takšnem postopku, kot eh, so si ga zamislili, ni. In pomembna zadeva za naš odbor je tudi, da vemo, da smo tekom tega obiska ugotovili, da Agencija za kemikalije, katere predstavniki, kadarkoli sem bila tam kot kontaktna oseba za odmo, odbor Envi, Eh, pravijo, da ne morejo storiti nič, ker so pač države članice oziroma komisija eh, tiste, ki odločajo o tem, katere snovi se bodo uvrstile na seznam. Agencija pa zgolj eh, sledi temu, kar nadrejeni zahtevajo. No, zdaj pa so nam povedali, da v bistvu so stvari boljše, kot so bile v preteklosti, pa vendarle še prepočasne in zato sama agencija za komikalije zahteva od komisije, da stvari pospeši, če lahko torej hitreje zastavi celoten proces. Sama se nisem toliko ukvarjala z vprašanjem okrog proračuna, ampak morda bi bilo koristno vendarle omeniti, da gospa Hauk, ki je naša strokovnjakinja za proračun in tudi nekaj drugih članov meni, da je dokaj presenetljivo, da Evropska agencija za kemikalije v prosto spreme to, kar komisija predlaga. Naša ocena namreč je bila, da ne moramo biti gotovi, da bomo s temi sredstvi, ki jih eh, Evropska agencija za kemikalije dobiva oziroma ki naj bi jih dobila, v prihodnem proračunu lahko izvaja eh, te velike odgovornosti, ki so ji naložene. Ampak agencija tudi ne zahteva več in morda bi tukaj moral odbor postati nekoliko bolj aktiven. Upam pa, da bomo kot odbor za okolje še naprej aktivni na tem področju, kar zadeva kandidaturni seznam in pa verjetno tudi kar zadeva vprašanje sredstva in proračuna. Hvala lepa. Ja, danke, Hvala lepa, Satu Hasi, za to spontano poročilo, takole iz rokava. Lahko rečemo, da je Evropska agencija za kemikalije dobro začela z delom, tudi s pomočjo finske vlade. Torej, celotna začetna faza delovanja agencije je kar uspela in tudi za predhodno registracijo je bilo potrebno opraviti ogromno delo z 2,7 milijona registracijami. Zdaj prehajamo v drugo fazo registracije do novembra 2010. Do takrat bo potrebno registrirati približno 25 tisoč snovi za natančnejše spremljanje. Dejansko je tudi vprašanje proračuna tema, glede katere bi morali kaj storiti in če Evropska agencija za kemikalije ne bo imela zadostne podpore v tem kontekstu, ne bo mogla tudi izvajati svojega eh, dela in eh, gospa Havk bo vsekakor morala pri proračunu za 2011 to imeti v mislih in pripraviti zadostna sredstva v proračunu za Evropsko agencijo za kemikalije. Prav tako naj bi se ta agencija ukvarjala z biocidi. To je torej naslednja naloga, ki jo bo prevzela oziroma ki bi jo utegnila prevzeti ta agencija govorili smo tudi o tem, ali ima potencial za to in kakšni problemi bi morda iz tega išli. No, kar nekaj vas je prijavljenih eh, k besedi. Najprej Mary McGuinness, izvolite. You, and, um, hvala predsedujoči in hvala kolegici za to spontano poročilo. Najprej srečanje je bilo zelo dobro organizirano in zelo koristno je bilo, da je odbor videl konkreten vpliv nekega dela zakonodaje. Mislim, da ne cenimo dovolj dela Evropske agencije za kemikalije. Um, in uh, skrbi me seznam uh, teh snovi, ki bi naj bile uvršene na seznam. Morda smo začeli zbirati preveč uh, informacij. EHA tako širi seznam teh snovi, da ne bomo mogli se za tem seznamom tako hitro ukvarjati, kot bi si to odbor želel. Prav tako je že, bil omenjen, je že bila omenjena vloga držav članic, ki želijo, da bi jih uvrstila na seznam nek določen, neko določeno snov. Ko z vidika javnosti ljudje preberejo, da je neka snov zaskrbljujoča in ko ugotovijo, da se eha s tem ne ukvarja kot z nekim nujnim primerom, potem to povzroča določene skrbi v javnosti. Še dvoje bi omenila. Vpliv majhnih in srednjih velikih podjetij po Evropi. Eh, torej, ko gre za uveljavljanje te zakonodaje, moramo prepoznati njihova prizadevanja. Bi, dobra je ideja o izmenjavi informacij, moramo si ogledati, ali bo to delovalo oziroma ali bo se znam imel negativne posledice za majhne in srednje velika podjetja. Torej, samo teh nekaj točk bi izpostavila. Želim se zahvaliti to, tako agenciji za kemikalije, kakor tudi organizatorjem za nekaj, kar se mi je zdel zelo ploden obisk. Hvala. Dejansko sem imel na začetku eh, vtise, da je agencija zelo angažirana, da pa je od industrije odvisno, ali bo prenašala informacije, ali se bo organizirala za to, da se informacija tudi usklajuje. Tukaj obstajajo določeni problemi, ki jih je potrebno odpraviti in uh, Tudi sodelovanje držav članic je neka šipka točka, ko gre za implementacijo direktive eh, uredbe Rič. Direktora Dancega smo, poz, smo povabili, da bi morda po, novembru, po letošnjem novembru prišel v naš odbor, se bo takrat zaključena pomembna faza in eh, on bi nam lahko poročal o tem, kako vse skupaj poteka. Ali ima še kdo kakšno pripombo? Ne, temu ni tako. Mislim, da so vsi nekoliko izčrpani zaradi glasovanja. Eh, lahko zaključimo zasedanje za danes eh, do povdne in eh, vidimo se spet o 15. uri. Hvala lepa.